da bomo dali v podpis zakonodajne akte in če 14 urah ne dobimo najver pompe, bomo podpisali te kot dokumente. Skupaj z predsednikom sveta sva podpisala v skladu 74. Eh, členom pravilnika, podpisala zakonodajne akte. Seznam teh aktov lahko preberete v